Pan przewodniczący. Dziękuję. Good afternoon before opening afternoon. Dobar dan. Preden začnemo s popoldanskim delom plenarnega zasedanja, bi rad prijazno pozdravil komisarja Barnija. Rad bi mu čestitev za odličen rezultat v prejšnjem tednu v Bukarešti. Izvoljen bil kot podpredsednik Evropske ljudske stranke. Sedaj pa mi dovolite, da začnem o polščini. Čaka nas nadaljevanje plenarnega zasedanja. Prva razprava, skupna razprava o trgi finančnih instrumentov. Dve poročili Markusa Ferberja, trgi finančnih instrumentov in rezolitev direktive 24 skozi 39. In pa še eno poročilo Ferber, trgi finančnih instrumentov in sprememba uredbe. Emir, to je uredba o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov. Dovolite mi, da besedo najprej predam kar poročevalcu gospodu Ferberju. Izvolite štiri minute. Danke, predsednik, komisar, libi kolegi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. Mislim, da smo z današnjo razpravo o MIFI dosegli v srčiko regulacije finančnih trgov v tem zakonodajnem obdobju. Namreč gre za to, da bi regulirali finančne trge, ne pa samo posamezne proizvode, eh, kakor smo to počeli do sedaj. Nekaj ključnih besed bi omenil. Eh, lansko leto naše delo ni bilo enostavno. V odboru smo imeli predstavitev, posvetovali smo se z udeleženimi stranmi, zainteresiranimi stranmi in na osnovi tega smo skozi različne procese pripravili različne delovne dokumente ter tako prišli do rezultata, o katerem bomo glasovali jutri na plenarnem zasedanju. Neka točk naj omenim. Najprej struktura trgov. Po eni strani moramo že ugotoviti, da je se veliko spremenilo na finančnih trgih v zadnjih letih. Interes parlamenta je, da vsako trgovanje z finančnimi um, um, proizvodi poteka po pravilih, zato smo uvedli to prvo kategorijo uh, organiziranega sistema trgovanja, kjer uh, gre za transakcije in pa interakcijo uč eh, med posameznimi udeleženci na trgu. Eh, s tem bomo zajeli tako imenovane dokumente OTC v direktivo MIFID. Potem še ena tema, Eh, ki ni bila upoštevana v prejšnji direktivi MIFID, gre za tako imenovano visoko frekvenčno trgovanje. Tudi tukaj smo želeli poskrbeti za jasna pravila, kajti to področje je lahko izredno tvegano, nevarno. Tukaj obstaja velike možnosti manipulacije in to področje sedaj ehm, podvrženo strogim pravilom z eh, časovnimi roki, z preverjanje algoritmov, z možnostjo prekinjanja trgovanja, eh, z preučevanjem algoritmov, z uvedbo minimalnih cen in pa z ustreznim sistemom pristojbin. Potem eh, naslednja tema, o kateri bi spregovoril, eh, gre za trgovanje z blagom. Tukaj želimo zmanjšati možnosti špekulacij, ko gre za trgovanje z blagom, tako da ne bomo za napačnim, za napačnimi pravili prispevali k temu, da si ljudje v tretjih državah več ne bodo mogli kupovati živil. Zato smo tukaj omejili možnosti špekulacij, ne da bi pri tem škodili um, realnemu gospodarstvu. Z pozicijskimi limiti želimo to doseči. Če pa nekdo želi dokazati, da resnično potrebuje določen uh, proizvod, smo za tako imenovani position check želeli uh, uh, mu omogočiti tudi, tudi trgovanje za tem proizvodom. Potem vprašanje zaščite ulagateljev. Zagotovili smo visoko stopnjo del, eh, zaščite delničarjev, potrošnikov. Tukaj želimo identificirati potrebe posameznih potrošnikov. Ni treba, da ima vsak malo prodajni delničar dostop do vseh raznoraznih zapletenih dokumentov. Treba je definirati uh, Eh, produkte za ciljne skupine, eh, treba je omogočiti posamezna posvetovanja, razkrivanja informacij, poročila, pa tudi, ko gre za Eh, provizije smo omogočili načelo subsidijarnosti. Države članice imajo možnosti, da sprejmejo svoje prilagoditve in pa ureditve. Mislim, da je eh, to pravilno izhodišče. Ker se moj čas izteka, se želim zahvaliti vsem sodelavcem. Žal mi je, da za ta težek dosed dobim samo 4 minute časa za govor. Vsem kolegom se zahvaljujem, ki so pomagali Eh, pripravljati ta dosje, tudi kolegom iz komisije. Komisije se zahvaljujem za konstruktivno vlogo. Upam, da bomo jutri na glasovanju dobili močen rezultat, tako da bomo lahko z močnim stališčem stopili v pogajanja s svetom in da bomo kmalo lahko zaključili ta pomembni dosje. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam komisarju Mišelu Barnijevu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, lepo zdrav vsem skupaj. V Bukarešti smo imeli zelo uspešen teden, pa tudi drugot, ker smo se o tem pogovarjali prejšnji teden. Govorimo o zelo pomembni temi, temi bistvenega pomena, kot je dejal gospod Ferber. Ta dokument sem poslal predsednikom vlad in držav, 27 držav članic. Vsem tistim, ki povzročajo toliko preglavic in dajo toliko dela, gospe Sharon Bowles in vsem ostalim v odboru Ekon. Govorimo torej o bačnem sektorju, o dokapitalizaciji in tako dalje. Radi bi zagotovili, zagotovili da bomo v vseh finančnih trgih videli dobršno mero odgovornosti da bomo omogočili varnost za investitorje in za uporabnike. Radi bi zapolnili vse, vse trenutne vrzeli. Vse pravne luknje moramo odpraviti. Zahvaljujem se Markusu za njegovo trdo delo. Kot je dejal, bi rad čim prej napredoval v sklopu tega trialoga. Poročilo, ki ste ga pripravili, gospod Ferber, podpira naša stališča. Najprej sama struktura trgov. Komisija, tako kot parlament, si želita, da je vse trgovanje, tako dvostransko kot večstransko, opravljeno v nadzorovanem okolju. Pripravili smo opredelitev trgovanja z izvernimi finančnimi instrumenti OTC. Sam bom govoril tudi o OTF, o organiziranih sistemih trgovanja. Biti moramo izjemno previdni, ko razmišljamo o predlogih spremembe. Če omejimo večstransko trgovanje zgolj na urejene trge in na platforme MTF, večstranske sisteme trgovanja, bi s tem omejili trgovanje na ta način, da bi omejili nekatere akterje na trgu in omejili tudi možnosti za naše posredovanje. Biti moramo zelo previdni, ko razmišljamo o omejitvah področja uporabe OTF. Visokofrekvenčno trgovanje. Gospe in gospodje, če želimo resnično spodbuditi transakcije in zagotoviti preglednejše okolje, potem potrebujemo boljšo ureditev visokofrekvenčnega trgovanja. In ti instrumenti so namenjeni to vrstnemu trgovanju. Mislim, da tukaj ponovno potujemo po isti poti, imamo isti cilj. Ponovno si lahko pogledamo visokofrekvenčno trgovanje, vse zakonodajne akte in pravila, ki se na to trgovanje nanašajo. Res je, potrebujemo višjo mero likvidnosti, obenem pa se moramo izogniti sistemskim tveganjem za trge. Trdo smo delali, da bi zmanjšali to vrstno tveganje v bančnem sistemu. Vsaj tako ambiciozni moramo biti, ko govorimo o samih trgih in zato je komisija pripravila več različnih predlogov za specifična pravila. Radi bi zagotovili odgovornost vseh deležnikov. Pristojni organi morajo upravljati nadzor in obenem nuditi ustrezno mero likvidnosti trgov. Hvala gospodu Ferberju, ker ustraja pri ohranitvi vseh teh točk. Naj še enkrat ponovim, da bo komisija še naprej govorila o teh temah tudi na mednarodni ravni. Radi bi zagotovili enake pogoje za vse in zagotovili tudi skupne standarde, visoke standarde. Tretja točka. Izvedeni finančni instrumenti in blago. Tukaj moramo upoštevati vprašanje potrošnikov. Včasih gre naprimer za varnost preskrbe s hrano. In vsakršne špekulacije na to vrstnih trgih so nespremljive. Popolnoma podpiram vaše predloge, ki se nanašajo na krepitev pravil, omejevanje pozicij in omogočanje komercialnim podjetjem, da uporabljajo to vrstne trge za njihovo pokrivanje in za zavarovanja. Vesel sem, da ste podprli nekatere izmed naših predlogov. Mislim, da lahko le na ta način zagotovimo, da bomo uspešno uredili mednarodne trge ter se izognili arbitrarnim pravilom. Doseganje konvergence v sklopu naših meja, pa tudi v sklopu G20. To je pomembna razprava, ki mi omogoča, da se dotaknem tudi nekaterih drugih elementov, ki so zelo pomembni. Biti moramo zelo previdni, ko govorimo o preglednosti pred trgovanjem. Jasno moramo zastaviti pravila in ne smemo omogočiti nekaterim podjetjem, da bi trgovala brez preglednosti. Potrebujemo enako mero preglednosti, ne glede na to, kakšen je investitor, če je to neprofesionalni ali profesionalni investitor. Še eno pojemno področje - zaščita, varstvo investitorjev. Tudi tukaj potrebujemo enake pogoje. Razjasniti moramo vlogo vseh udeleženih strank in upoštevati različne interese. Razkrivanje podatkov o transakcijah. Tukaj ni dovolj preglednosti in ni dovolj neodvisnosti. Mislim, da lahko zagotovimo večjo mero gotovosti in odvisnosti če poskrbimo za ustrezna plačila. Če razširimo področje uporabe v preveliki meri, potem lahko tvegamo, da bodo investitorji kupovali neprimerne proizvode. In še zadnja točka, vprašanje diskriminacije pri dostopu. Potrebujemo zdravo konkurenco na trgu in po transakcijah. Le tako se bomo lahko izognili monopolom. Gospod poročevalec, spoštovani gospod in gospodje, to sem želel povedati. Še enkrat ponavljam, da sem pripravljen še naprej tesno sodelovati z Evropskim parlamentom. Biti moramo zahtevni in ambiciozni, gre namreč za zelo pomembne teme. MIFID in MIFIR skupaj lahko najdemo tisto pravo, uravnoteženo rešitev, zato da bomo povrnili zaupanje investitorjem in rešili to področje. Energiji, prosim, bardzo za bežeg gost. Najlepša hvala, gospod komisar, v imenu odbora za raziskave industrijo in energijo Holger Kramer. Hvala lepa, govoril bom v imenu odbora ITRE. Finančni trgi potrebujejo ustrezno regulacijo in tega smo se sedaj lotili za tem svežnjem. Vendar pa tam obstaja tudi veliko akcionizma in prvi predlog Evropske komisije v tej zadevi bi imel za posledico to, da bi realna podjetja, tukaj mislim predvsem na manjša industrijska podjetja ali na kmetijske, kmetijska združina, bi po prvem predlogu obravnavali na enak način uh, kot uh, velika finančna podjetja, zato ker uh, sklepajo pogodbe z potrošniki in pa uh, tistimi, ki odkupujejo njihove proizvode. To bi bila posledica, ki je ne bi nihče želel. Industrijska podjetja moramo obravnavati drugače kot banke um, industrijska podjetja potrebujejo zavarovanje, ne ukvarjajo se z špekulacijami. Nobenega industrijskega podjetja ali energetskega podjetja ne poznam, ki bi bil tudi sistemsko enako pomemben kot kakšna banka ali druga finančna institucija. Upam eh, oziroma vesel sem, da nam je uspelo pri končnem predlogu te vidike upoštevati. In eh, na koncu smo z tem predlogom o reguliranju finančnih trgov pravili dobre dela. To v imenu grup političnih. Najlepša hvala. Sedaj govornik je v imenu političnih skupin. Najprej skupina LS, gospod Stolojan. Dve minuti. Dente, prim... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prvič. Rad bi čestital gospodu Ferberju opravijo dobro delo pri pripravi obeh poročil, o katerih govorimo danes. Poročili so podprli vsi člani odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Pričakujemo, da bo tudi celotni parlament v veliki večini podprl ti dve poročili. Ta dva zakonodajna akta zapolnjujeta nekatere vrzeli obstoječi zakonodaji. Naprimer v direktivah, ki jih imamo trenutno v moji državi, v Romuniji, se je pred kratkim zgodil velik škandal zaradi trgovanja s finančnimi instrumenti na nepreglednem, neurejenem trgu. Investitorji so veliko izgubili v tem škandalu. Borza in regulatorni organ sta izgubila veliko kredibilnosti. Povezave z borzo praktično ni. Investitori nimajo veliko možnosti, da bi šli pred sodišče v takšnih primerih. Zato bom sam glasoval za obe poročili. Trgi finančnih instrumentov OTC in drugih finančnih instrumentov morajo postati preglednejši. Urediti jih moramo. Upoštevati moramo interese investitorjev. Hvala. Quest. Najlepša hvala, gospod Storojan. Imamo prošnjo za vprašanje strani gospoda Martina. Spremete modro kartico za vami. Gospod Martin, izvolite. Danke, kolege. Ich habe mit Interesse an Ausführungen. Najlepša hvala. Zanimanjem sem vam prisluhnil. Moje vprašanje je naslednje. Zanima me, zakaj je vaša politična skupina sprejela kompromis o o proviziji. Mislim, da ste se ustrelili v lastno nogo v tem primeru. Thank you. I'm not so clear. Najlepša hvala. Upam, da sem pravilno razumel vaše vprašanje. Mislim, da je ta predlog za uredbo dober. Komisija je pripravila dober predlog, zato ga z veseljem podpiram tukaj v parlamentu. Najlepša hvala. V imenu skupine socialistov in demokratov, gospod Goebbels. Dve minuti. Predsedujoči, imam dve minuti časa. Rad bi povedal, da se naša skupina strinja s kompromisom. Predlog, ki ga imamo na mizi, nudi več preglednosti regulatorjem na nacionalni in evropski ravni, pa omogoča več manevrskega prostora pri preprečevanju goljufi. Interesi potrošnikov bodo zaščiteni. Potrebujemo popolno preglednost cen in spodbud. Države članice pa imajo na voljo različne možnosti revizijska klauzula, bo komisijo prisilila, da nadzoruje situacijo in da pripravi morebitne popravke. Vzpostaviti moramo ustrezne prepreke, s katerimi bomo zaščitili trg pred špekulacijami z blagom in hrano. Akteri na trgu morajo jasno prikazati stanje svojih pozicij. Omejitve tukaj morajo biti stroge. Poleg tega pripravljamo tudi pravila za visokofrekvenčno trgovanje. Kako lahko določite tržno ceno, ko pa računalniki upravljajo transakcije v milisekundah in ta čas se bo še zmanjšal. Na ta način s visokofrekvenčnim trgovanjem likvidnosti ne moremo zagotoviti. premalo časa je. Visoko fre frekvenčno trgovanje na nekaterih trgih predstavlja 80 odstotkov transakcij, medtem ko to predstavlja le 20 do 25 odstotkov vseh naročil na borzah. Pomagati moramo investitorjem dolgoročno in kaznovati tiste, ki si prizadevajo za kratkoročne zaslužke. Pomagati moramo samemu gospodarstvu. Najlepša hvala v imenu skupine Alde Ole Schmidt. Ja, Markus Ferber, Franz Framgons, Rika Arbete. Hvala lepa, zahvaljujem se gospodu Felberju za to poročilo. Poročilo je zelo tehnično, zapleteno, Ampak eh, kompromis je dober in pa dobro uravnotežen. Gre za to, da bi ponovno spostavili zaupanje, ki je bilo izgubljeno v zadnjih letih finančne krize. Z visokofrekvenčnim trgovanjem niso vsi zadovoljni in moramo imeti možnost, da takšen način nadzorovanja nadzorujemo in ga po potrebi zaustavimo. Potem tudi trgovanje z izvedenimi inštrumenti, tudi tega je treba regulirati. Treba je omejiti špekulacije z trgovanjem z blagom. Na ta način bomo dobili konkurenčne in pa bolje delujoče kapitalske trge. Vprašanje prepovedi provizij. V zvezi s tem je bilo najtežje doseči dogovor. kot uh, liberalci tukaj še vedno vidimo problem. Evropski, evropska prepoved provizij pa bo naslednji korak, če se finančni trgi ne bodo bolje organizirali. Potem bomo morda nasplošno prepovedali provizije. Vprašanje tveganja pri polni prepovedi pa je naslednje. slabi dohodki bi potem lahko privedli do tega, da več ne bi imeli brezplačnega sodelovanja. To bi bile potem nepredvidene posledice. Finančno svetovanje mora biti na voljo vsem državljanom uh, in to po dostopnih cenah. pomembne so tudi določbe na področju zaščite investitorjev. Zahvaljujem se gospodu Ferberju in pa sem ostalim poročevalcem v senci. Mm, Gigo. Najlepša hvala v imenu zelenih, Sven Gigolt. Kolegi in kolegice, hvala lepa za dobro sodelovanje pri tem poročilu. Predlog komisije, ki je že storil pravilne korake, smo še izboljšali. Na področju tržne strukture bomo imeli sedaj boljšo preglednost, zlasti, ko gre za trgovanje z izvedenimi finančnimi inštrumenti. Potem tudi, eh, ko gre za visoko frekvenčno trgovanje, tukaj smo z našim kompromisom šli dlje, kot je predlagala komisija in zato si naš kompromis zasluži podporo celotnega parlamenta. In tudi, ko gre za teme, ki so spodbudile veliko javno kritiko, eh, gre poročilo v pravo smer. Eh, to velja naprimer za špekulacijo z cenami živil. Tukaj smo sedaj ukrepili naše stališče, varovalke, kajti tukaj smo sedaj napravili zazvojoče pozicijske limite, ampak na tem področju potrebujemo še dodatne spremembe za zapolnitev vseh vrzeli. Uh, upam, da bomo dopolnila dobili pri glasovanju in pa kasneje v trialogu. Vesel sem, da je komisar Barnier že signaliziral svojo podporo. Obstajajo pa pomankljivosti na področju zaščite potrošnikov. Sedaj lahko določene vrste proizvodov eh, prepovemo, nimamo pa ustreznih določb o provizijah. Ni vse urejeno z vidika interesa potrošnika, investitorja, ampak z vidika, za kateri proizvod se dobi najboljšo provizijo. Veliko državljanov je izgubilo veliko denarja, eh, pomislite tukaj naprimer na nepremičninske sklade, eh, v Nemčiji, v Italiji, v Španiji se v zvezi s tem ne bo veliko spremenilo, tudi po sprejemu našega eh, kompromisa. Še vedno bo vse skupaj usmerjeno v provizije. Preenostavno je, da tukaj opozorimo na načelo subsidijarnosti. Jaz bi si tukaj želel močnejših pravil. Ti konservativci in reformatorov. Najlepša hvala. Sedaj pa konzervativci in reformisti Kej Swinburne. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu in vsem kolegom, ki so trdo delali pri tem področju. Širitev zahtev po transparentnosti, to je najpomembnejše, še posebej v teh težkih gospodarskih časih. Vesela sem, da so se vse skupine v parlamentu združili in podprle dokument, ki olajšuje in, podpura, in podpira trgovanje v korporativnih trgih in drugih trgih. V teh težkih časih morajo podjetja poiskati drugačna sredstva in trgi obveznic so dobra možnost za izkoriščanje novih sredstev. Ampak obene moramo pripraviti ustrezna pravila za to, da spodbudimo investicije. Mislim, da se parlament za to bori in si za to prizadeva. Vseeno pa sem razočarana, ker še nismo dosegli političnega dogovora za to, da bi v ustrezni meri zaščitili investitorje posod v Evropski uniji. Države članice bodo lahko prepovedale vse provizije in spodbude, vseeno pa se mi zdi, da ni primerno Lahko prosim upočasnite, tolmači ne morejo slediti. Moja lasna država in pa nizozemska pripravljata popolno prepoved spodbud. Upam, da bodo druge države sledile temu. Ponavadi ljudje napačno menijo, da se MIFID nanaša na visokofrekvenčno trgovanje in špekulacije na področju hrane. Ne, veliko časa smo posvetili tudi zaščiti potrošnikov, investitorjev ter drugim zahtevam govorili smo o različnih testih algoritmov, o drugih podrobnostih, ki nudijo ustrezne mehanizme za nadzor in s tem tudi varovalke za trgovanje. S tem bomo povrnili zaupanje investitorjem, ki bodo tako vedeli, da na trgih, na katerih delujejo, ni goljufi. Upam, da bomo uporabili enake standarde za vse. Le na ta način lahko pripravimo ustrezen nadzorni sistem za regulatorje in za tiste, ki sodelujejo na trgu. Vsi moramo slediti istim standardom. MIFID se osredotoča na pozitivno okolje za investitorje, tako velike kot majhne, in na podjetja, ki morajo zbirati nova sredstva. Hvala. Najlepša hvala. V imenu Evropske levice Jurgen Klute. Hvala lepa, zahvaljujem se kolegom in kolegicam za dobro sodelovanje, zlasti Markusu Ferberju. Sodelovanje je bilo dobro, pravično in odprto. To se ne zgodi vedno in eh, zato to zelo cenim. Zahvaljujem se tudi nevladnim organizacijam, zlasti ko gre za točko špekulacij z cenami živil. Tukaj so se nevladne organizacije zelo angažirale, tudi poročevalec. Moram povedati, da se je tukaj angažiral, kar tudi ni samo po sebi umevno. To tudi ni bilo vedno enostavno. No, dobro je bilo, da, so, da smo vključili tudi nevladne organizacije v to področje. To je ta zapleteni del finančnih trgov odprl tudi za naše državljane in dobro bi bilo, če bi tudi v javnosti sedaj sporočali o tem. Um, naj se navežem na to, kar je povedal Sven. Naredili smo dober korak, ko gre za špekulacije za cenami hrane, ampak vseeno je treba zapolniti še nekaj vrzeli. No, ampak to, bo pokazala, to, to bodo pokazale izkušnje. Kar se tiče visokofrekvenčnega trgovanja, lahko podprem. Večina moje politične skupine lahko to prav tako podpre. Uh, tudi to ni bilo samo po sebi umevno. Uh, tem nam je uspelo doseči nekaj dobrega. Potem, eh, kar se tiče provizij, tudi meni se to zdi točka, kjer bi lahko stvari opravili bolje. No, ampak eh, vem, da vse skupaj ni enostavno in jutri bomo imeli tudi še nekaj predlogov sprememb na to temo, tako da bomo videli, kakšen bo končni rezultat. Najlepša hvala. EFD. Gospod Helmer. Gospod predsedujoči, Združenje kraljestvo predstavlja 36 odstotkov trgovanja. Imamo centralno vlogo pri številnih področjih trgovanja. In ti dve poročili škodita našemu delu. Evropski regulatori, ki nadzirajo to področje, se tega dobro zavedajo. Zato se odločajo za takšna poročila. Na ta način Evropska unija kaže, kakšne nadzorne sposobnosti ima in omejuje neodvisnost držav članic. Pravite, da bi radi zapomnili vrzeli. Rezultat pa bo drugačen. Investitorji se bodo začeli boriti z regulatorji. Trgovanje se bo preselilo tja, kjer je pravil najmanj in takšne omejitve, ki smo jim priča, se lahko končajo le v propadu evra. To je še en žebel v krsti pozicije sitja, ki mu zamerijo vsa druga velika mesta. Najlepša hvala. Peter Martin enden. Roger, Roger, Roger. Nismo slišali Zaratustra, ampak eh, City of London. Ne ravno nasprotno je res in prav. MIFID 1, MIFID 2, to sta abstraktna pojma, lahko pa jih konkretiziramo. Številni izmed nas se spomnimo, v kakšni obliki je nastopil komisar McCreevy kako se je pustil lobirati iz Londona in uh, povedal je, kaj vse lahko dosežemo za City of London. Ampak uh, sedaj se je vmes uh, nekaj zgodilo. Na dve, tri milijarde so se, izgubel, so se izgubile zaradi premajhne regulacije. MIFID 2 je velik korak naprej, ampak vrseli obstajajo na področju OTC, o tem smo že spregovorili. Tukaj še vedno obstaja preveč možnosti, da se temu izogneš za razliko od tega, kar je želel doseči G20, da bi naj bil vsak, ki trguje um, takšen, da ga je možno nadzorovati. Tudi ne vem, zakaj so socialdemokrati to na koncu, eh, na koncu dopustili. Tukaj se postavlja vprašanje spodbude. Če mm, nagrajuješ napačne ukrepe na finančnem trgu, potem dobiš to, kar smo dobili. No, potem smo v zvezi s tem vsaj naredili pravilen korak pri visokofrekvenčnem koraku, eh, trgovanju, korak naprej, ampak še vedno premalo. Hvala. Najlepša hvala. Drugi govorniki. Gospa Galpelc. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rada čestitela gospodu Ferberju za obe poročili. Opravil je ogromno dela in to zelo dobro. Kriza kaže, kako kompleksne in nepregledne so postale finančne dejavnosti, kako kompleksni in nepregledni so finančni instrumenti, dobili smo nove kraje trgovanja, tehnološki razvoj, visokofrekvenčno trgovanje, ki je spremenilo same trge. Mi kot zakonodajalci moramo reagirati na to in upoštevati interese državljanov in državljank. Predlagani okvir bi tako okrepil in uskladil delovanje ponudnikov storitev in pristojnosti vseh pri tem udeleženih organov. Pomembno je, da pristojni organi reagirajo in nadzirajo trg ter odpravljajo različne grožnje. Zato sem za krepitev pristojnosti organa ESME, Vemo, da lahko visokofrekvenčno trgovanje predstavlja tveganje za likvidnost in učinkovitost finančnih trgov, še posebej v teh kriznih časih. Zato potrebujemo predloge sprememb, s katerimi bomo zagotovili določena jamstva za kraje trgovanja. Glede na to, da mala in srednje velika podjetja težko dostopajo do sredstev bi morali kraje trgovanja ustrezno prilagoditi specifično za MSP-je. Strinjam se z izjavo gospoda Barnjeja, da bi finančni trgi morali služiti namenom in interesom realnega gospodarstva, ne pa obratno. Še enkrat hvala. Dziękuję bardzo. Teraz e, minutę, półtorej minuty. Najlepsza chwala. Wysiedu ima Perąż Bereza minutę i pół. Najlepša hvala, gospod predsednik. Evropski parlament bo z odobritvijo tega poročila potekel prve nauke mi, eh, direktive MIFID 1 in bo odobril besedilo, ki, zaradi katerega bodo finančne eh, transakcije urejene visokofrekvenčno trgovanje, ki v nekaj sekundah omogoča veliko število transakcij, bo omejena. Kriza je poudarila zlorabljanje visokofrekvenčnega trgovanja zaradi nekaterih operaterjev, ki so motili to trgovanje sebi v prid. Stališče parlamenta gre v pravo smer in um, ovira te prakse, ter bo financo postavila na, na svoje mesto, torej služila bo realni ekonomiji. S, to, s tem poročilom parlament želi z, um, ovirati spekulacije tudi na živilih, kar zelo škodi posameznim državam številni akteri namreč sodelujejo na različnih platformah. Destabilizacija, eh, ki jo povzročajo špekulacije na področju živil, ima tudi eh, vpliv na trge. In zato predloge, ki jih bomo danes sprejeli, predstavljajo prvi korak v pravo smer, kajti postavljajo meje pri pozicijah, ki jih sprejmejo različni akteri na različnih platformah. To poročilo omogoča korake napra, naprej, kaj ti organ ESMA bo lahko interveniral za to, da bi oviral um, proizvajo nekaterih toksičnih proizvodov, takrat, ko bo ta toksičnost uh, določena. Želela bi povedati še naslednje, to se mi zdi zelo pomembno osnor, um, odnos med MIFID 1 in tem besedilom. Ko smo obravnavali MIFID 1, je bil glavni prispevek parlamenta in zadeva vprašanje predlogov ali nasvetov, ki jih je treba dati majhnim investitorjev, ko so uh, podpisovali uh, pogodbe. Uh, to je seveda razprava, ki jo je treba še osvetliti, zato da bi zagotovili, da bo vsak <clears throat> lahko dostopal, imel dostop do takih, takih nasvetov in torej prijel pravi, pravi nasvet. Predolgi ste bili pravi predsedujoči. Sedaj bi želel besedo dati gospe Sharon Bowles v imenu Alde. Hvala. Morda je v redu, ampak moramo se odločiti za nekaj varnega, kar zadeva kakovostne finančne instrumente in hrano je, eh, so pozicije preveč fleksibilne. Nikoli nisem imela težav z eh, fiksnimi pozicijskimi limiti, če se če pride do neke uh, večje uh, tržne pozicije, ki jo je treba rešiti. In nekega dne bomo imeli avtomatske uh, transakcije in takrat se bomo spraševali o datumih in ne toliko o virih. To bo omogočilo uh, celovito celovit nadzor tudi nad špekulacijami, špekulacijami s hrami. In Um, potem treba govoriti tudi o, licen o licencah in žal mi je, da e, to ni bilo bolj omenjeno v tem poročilu. Dobrega je, veliko dobrega je narejeno pri zaščiti, zaščiti potrošnikov. Uh, potem e, na svetih investitorjev. Državljani morajo vedeti, da dobijo najboljše na svete za njih, ne pa, da gre to v prid, v prid svetovalcem. Najlepša hvala. Dziękuję bardzo. Minuta teraz e, dla... Najlepsza chwala. Minuto za gospoda Sosa Wagneria. Najlepša hvala želel bi čestitati poročevalcu in drugim kolegom, ki so uh, zelo ustrezno delali na tem dosjeju. Finančna kriza se je poslabšala ravno zaradi čudnih uh, pogajalskih vrednot, ki so povezani z pogajanji, ki niso del uradnih trgov. In to zato, da bi dosegli visok dobiček za nekatere. Potrebujemo pregleden trg za finančne operacije, zato da bi zagotovili vzpostavljanje, ustrezno vzpostavljanje cen in tudi konkurenco proizvodov, o katerih se pogajamo. Informacija pa mora biti razumljiva za investitorje, ki morajo delovati dobro in informirano in vedeti, kakšne tveganja prevzemajo. Sicer transparentnost ne, ne, ne služi ničemor, samo lepa beseda. Če pri do, določanju uh, proizvodov ni jasnosti za državljane. Najlepša hvala za dve minuti. Ima besedo gospod Balc. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najprej bi želel čestitati Markusu Feberju za odlično delo Vse skupaj ni bilo enostavno, ampak na koncu je dosegel dober rezultat. Mislim, da je MIFID uh, osnovni del regulacije finančnih trgov in vesel sem, da je Evropski parlament za revizijo direktive MIFID izrazil tako močno stališče. Pravzaprav prehitevamo svet pri temu. MIFID bo omejil sistemska tveganja Eh, in okrepil bo interes vlagateljev. Enako velja za ESMO. Za Na ta način bodo finančni trgi postali spet bolj varni. Še enkrat bi želel spregovoriti o vprašanju zaščite vlagateljev. Ekon tukaj ni imel jasnega izida glasovanja. Evropa ima različne modele svetovanja. Eh, provizija, eh, honorarno svetovanje, ne glede na to, kako se imenuje posamezen model, ima prav gotovo svoje prednosti in pa slabosti. Kategorično obsojanje določenega modela nas ne bo pripeljalo nikamor. Zato se strinjam z predlogom odbora Ekon, ki se zauzema za več transparentnosti, ampak ne prepoveduje nobenega izmed modelov. Kakovost svetovanja ni zajamčena, če svetovalec dobi samo honorar. prav tako to ne pomaga tistim državljanom, ki kdaj niso bili zadovoljni za kakšnim svetovanjem. Mogoče bi lahko na razpravo pogledali z drugačnega vidika. Kako pa je z izobraževanjem na področju finančnega svetovanja? Lahko bi poskrbeli za pobudo eh, izobraževanje oziroma usposabljanje teh svetovalcev. Na ta način bi zagotovili večjo zaščito vlagateljev. Hvala. Najlepša hvala. Minuto in pol, Ali McCarthy. Najlepša hvala. Želim se zahvaliti gospodu Ferberju in poročevalcem v Sencem za, za vse izboljšave, ki so jo unesli v to direktivo. Želela bi se osredotočiti na dve manjši, vendar pa zelo pomembni področji za državljane. Državljani zahtevajo, da gremo več, kompromisi so na mizi glede zaščite investitorjev in glede pretiranih eh, špekulatorjev. Državljani so bili eh, žrtve napačnih nasvetov, kajti ti incentivi v sistemu provizij eh, pomenijo, da je treba veliko plačati in to, to ni v najboljšem interesu klijenta in investitorja. Če pogledamo uh, nemški sistem, uh, lahko vidimo, da transparentnost tudi tam ne deluje in da se državljani, da državljani ne zaupajo uh, informacijam. Torej, treba je odpraviti ta konflikt interesov in zaščititi eh, potrošnike. Številne, potrošnike. Številne države članice so to, so to priznale, Nemčija, Belgija, Finska in tako dalje. Eh, <clears throat> to, ta opcija prepovedi ne bo zaš, zaščitila, zaščitila potrošnikov in Zato pozivam, da podprejo prepoved, ki sem jo sama predlagala zeleni in številne druge skupine. Glede pretiranih špekulacij, glede hrane, moramo zaključiti to situacijo in eh, pogledati, da smo v uh, afriškem rogu plačali 50 milijonov uh, evrov za to, da smo nahranili uh, lačne ljudi na svetu. In to je nemoralno. Najlepša hvala. Bardzo, teraz dla... Najlepša hvala minuto in pol za Silvi Gulah. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Želela bi poudariti, naslednje. Parlament dela skupaj z komisijo in včasih tudi skupaj z komisijo. Zahvaljujem se, zahvaljujem se poročevalcu, ki je dobro delal, sodeloval tudi s poročevalci v Sence. To tukaj ne, se moramo eh, izogniti demagoškim pa s tem. Sprašujejo nas, kaj delamo na tem področju. Morda se pocenjuje to, kar počnemo in želimo dajati vtisa, da imamo čarobno paličko, bo, eh, s katero bi spremenili finančno, fina, finančno. Vendar pa moramo govoriti tudi o organizaciji. Pomembno je zaščititi pravice potrošnikov. Seveda obstajajo še razlike med različnimi skupinami, vendar pa imamo sporazum eh, glede tega, da je treba potrošnike bolje zaščititi. zaščititi. In tako bomo tudi zaščitili dostop majhnih srednjih podjetij do finančnih sredstev. Kompleksna tema, na teh je treba še delati. Gospod komisar, mislim, da je to težko delo, ki bo seveda del večjega mozaika. Um, nadzorni organi so tudi sodelovali in upam, da tudi v tem okvoru bodo dobili več pristojnosti. Hvala. Najlepša hvala, pravi predsedujoči. Dve minuti, Tomas Mann. Hvala lepa. Direktiva MIFID 2 je mejnik za doseganje večje učinkovitosti finančnih trgov tako, da se bojo vsi finančni akteri držali pravil, moramo zagotoviti tudi ustrezni nadzor. Pravilno poročilo zahteva poročilo Ferber zaščito vlagateljev. Treba je preprečiti prevelika tveganja z razkrivanjem informacij. Na ta način lahko vlagatelji izberejo najboljše finančne proizvode in morajo prepoznati tiste, ki, ki predstavljajo veliko tveganje. Tudi visokofrekvenčno finančno trgovanje je sedaj bolje urejeno. Takšno trgovanje eh, v nerazpoznavnih eh, rokih za trgovanje v milisekundah eh, mora biti omejeno na minimum. če se umetno dviguje cene, potem morajo trgovci za takšne špekulacije tudi plačati. Pozdravljam dogovoreni kompromis o pozicijskih limitih, da je možno ustaviti preveč rizično trgovanje. Na ta način bomo omejili tudi špekuliranje z surovinami. Surovine potrebujemo zato, da oskrbujemo naše trgovine za našo industrijo. Ne potrebujemo pa stav z, o surovinah, ki, ki bi cene spravile v vrtoglave višine. Tudi tukaj potrebujemo jasne omejitve. Za eno minuto, gospod Kutaš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Skupina je leta 2001 poudarila potrebo po večji regulaciji finančnega sistema. In ta kompromis je pomemben korak proti večji um, transparenci v visokofrekvenčnem trgovanju in proti odpravljanju špekulacij na področju surovin in hrane. Špekulacije so privedle do visokih cen hrane že v preteklosti. Organizacija Združenih narodov za eh, hrano je poudarila eh, slab učinek te, takega vedenja na nihanje cen. Visokofrekvenčno trgovanje je žal še prepogosto na finančnih trgih in je povzročila veliko škodo evropski ekonomiji zato podpiram to poročilo. Najlepša hvala. Hvala dve minuti za Vana Langer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Redko kdaj lahko kolega Feberja hvalim tako kot danes, kajti opravil je zelo dobro delo. Kompromis, ki ga je izpogojeval in je bil sprejet, je rezultat uh, zahtevnih pogajanj in zato želim Markosu izredno čestitati. O treh točkah bi želel spregovoriti. Najprej vprašanje pozicijskih limitov. Rešitev, ki je bila tukaj omogočena, je pravilna pot, da ne bomo ukrepali preurejanjeno. Z pozicijskimi limiti bomo omejili možnosti špekuliranja za, celam, za cenami hrane. In pa drugič, tukaj govorimo o kompromisu, ki je bil predložen v zadnjem trenutku. Gre za prepoved proviziji. To bi lahko bistveno sprejelo, spremenilo trg in meni bi bilo ljubše, če bi v tem kompromisu omogočili, da države članice o tem odločajo same, kajti v državah članicah pač obstajajo različni sistemi. In sedaj eh, zahtevati splošno prepoved provizij, to se mi zdi, eh, zdi se mi, da to gre predaleč. Potem tretjič vprašanje visokofrekvenčnega trgovanja. Tudi tukaj številni nasprotujejo kompromisu, ampak meni se zdi dobro, da omejimo visokofrekvenčno trgovanje. Če tega ne bomo naredili, bojo v prihodnosti računalniki in računalniški sistemi še bolj manipulirali finančne trge, kot se je to dogajalo do sedaj. Tukaj mm, si moramo še naprej prizadevati. V MIFID-u to ni bilo možno, ampak eh, pogajanja pri pogajanjih, ki so pred nami, bo prav gotovo lahko poročevali tudi na tem področju dosegel še več. Najlepša hvala za dve minuti. Ne, imamo vprašanje po postopku modrega kartončka. Vprašanje za gospoda Langena. Gospod Langena, ali spremete vprašanje? Da, v redu. Izvolite. Ste... Lang, gospod Langen, ali veste, da sedanji kompromis sploh ne predvideva velikih sprememb za velik del proviziji, na mojo žalost. Pravzaprav gre za enake določbe kot v MIFID 1. Gre zgolj za neodvisno finančno svetovanje, ki ga v Nemčiji praktično ni. Samo tukaj je uvedena prepoved provizij. Na vseh ostalih področjih bo finančno svetovanje s provizijami ostalo, čeprav je večinoma to pripeljalo do zgrešenih investicij. Zato, kri, zato je kritika gospoda Ferberja tukaj eh, izražena na nepravem mestu. Ja, jaz nisem eh, izrazil kritike, to je kompromis, eh, ki ga zeleni ne podpirajo, ker pač zastopate svoje maksimalne zahteve. Lahko bi tudi zapisali na naslednji način, države članice lahko poskrbijo za to, da bi investicijsko sodelovanje lahko prepovedali. Zanima me, kaj bi se zgodilo, če bi to predlagali v državah članicah. Tukaj pa je zapisano, da bi države članice. Tukaj bi bilo zapisano, da bodo provizije sedaj uh, lahko prepovedale te provizije in ne vem, zakaj zeleni tega niste mogli podpreti. Hvala, zadnji govorec je Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Vsi vemo, da lahko delnice kar naenkrat izgubijo svojo vrednost zaradi nihanji med eh, tečaji dolarja ali evra. To je danes realnost. Danes se trguje za takšno hitrost ki je spoveč ne moremo izmeriti z običajno eh, štoparico. In posledice za gospodarstva so tukaj ogromne. Zato moramo to vse skupaj regulirati. Državljani se sprašujejo, kakšno gospodarsko korist sploh lahko imajo to vrstne špekulacije. Ta vprašanja so bila tudi ena izmed razlogov za revizijo direktive MIFID. Zato uh, imamo sedaj časovne omejitve pri, pri visokem frekvenčnem trgovanju. Uh, potem imamo možnost eh, tudi prekinitve trgovanja po celotni Evropski uniji. Eh, na ta način bomo deloma zmanjšali tveganje za gospodarstva. Eh, kaj pa ima potrošnik konkretno od naših predlogov? Ne gre samo za visokofrekvenčno trgovanje, ampak tudi zasebne vlagatelje, ki bodo v prihodnosti bolje zaščiteni. Kdo pa še do sedaj ni imel občutka, da bi ga kakšen eh, svetovalec ciljil v nakup določenega proizvoda, kar pa se je kasneje izkazalo bolje za eh, svetovalca kot pa za potrošnika. Torej, potrošnik mora biti na pregleden način obveščen o tem, ali svetovalec dobi določene provizije ali ne, kakšne provizije so s tem povezane. Um, potrošniki morajo biti obvečeni o vseh stroških, ki so upleteni in morajo biti analizirani vsi proizvodi glede na to, ali imajo koristi za potrošnika, za ulagatelja ali ne. Provizije uh, so, da bi morale biti dovoljene samo na ta način, če bi kaj od tega imeli tudi potrošniki oziroma če so o tem obveščeni. Sedaj pa se lahko države članice o tem zaenkrat odločajo same. Najlepša hvala. Sedaj bomo začeli s postopkom Catch the Eye. Pritegnite pozornost predsednika. Dva poslanca sta že prosila za besedo. Gospa Bašisku ima besedo. Kriza ekonomika in finančara akcentua deficit. Gospod predsednik, gospodarska in finančna kriza je poudarila šibkosti v delovanju finančnih trgov. Obstaja jasna potreba, da utrdimo uh, zakonodajni okvir. Želela bi poudariti, da globalni okvir je nujno potreben za to, da bi zajamčili večjo kakovost operacij in transakcij. paleta storitev in eh, um, storitev se je in instrumentov se je povečala in vedno več ljudi je vključenih v take vrste trgov. In mislim, da je treba zagotoviti, da, eh, tako zagotoviti, da bo finančni sistem postal eh, ostal učinkovit. Transakcije seveda morajo potekati v, na urejenih trgih in morajo biti popolnoma pregledne in vse transakcije morajo biti v to vključene. Kaloško, vi imate senar? Najlepša hvala. Gospa Zuber ima besedo. Brigada, snijo predsednik. Institucije iz Evrope. Najlepša hvala, gospod predsednik. Evropske institucije še vedno mm, na dolgo govorijo o delnih vidikih eh, te teme, zlasti kar zadeva OTC in, ka, in blago. Otece, ali, ali ta pristop je v skladu z pristopom komisije, ko je leta 2008 uh, eh, priznala uh, konec takih špekulacij? Uh, ne moremo tako nadaljevati s tem delnim pristop, pristopom. Pravilno bi bilo, da bi se borili proti vsaki vrsti špekulacij, da bi se borili proti obliki in tudi proti vsebini. Torej ne smemo zakrivati ključnega. Moramo mm, ukiniti OTC in politično nadzirati finančno življenje. Ne gre za to, da je treba uh, um, treba samo en, uh, eno zrno peska dati v tak uh, sistem. Sedaj pa ima besedo Mišel Barnje, komisar. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Ber. Eh, euh, euh. Hvala lepa. Mislim, da moramo biti pri vsem skupaj objektivni komisija, parlament ali svet tukaj niso dajali nekakšnih delnih odzivov. Ne? Mi smo si ogledali vse finančne trge, vsakega akterja. To počnemo že dve leti in pol, odkar sem jaz komisar. Zelo sem si prizadeval za to, da bi uh, dobro rešili zadeve. Dobili smo 28 strani dolgo besedilo uh, Če boste to pojasnili svojim voljivcem, potem imate dokaz v rakah, da smo se naučili lekcij iz finančne krize. E, pa to ne počnemo samo v komisiji, to nalogo ste odpravili tudi vi kot poslanci. To lahko mirno poveste vašim voljivcem. Mirno ste lahko ponosni na delo, ki ga je opravil parlament po finančni krizi. Državljani pričakujejo od nas, da bomo regulirali finančne trge. Gre za to, da moramo poskrbeti za to, da bodo finančni trgi služili realnemu gospodarstvu in ne obratno. Gospod Kramer, gospa Galpelc, gospa Gular, vsi ste govorili o realnem gospodarstvu. In moj predlog zelo upošteva realno gospodarstvo in pa majhna in srednja podjetja. Želimo pregledne, učinkovite finančne trge, ki bodo financirali realno gospodarstvo, tako da se bomo izognili temu, kar je omenil gospod Stoljan, ko je omenil probleme v Romuniji, ko gre za zaščito vlagateljev in za preglednost trgovanja. Prav tako smo sprejeli specifične ukrepe za to, da bodo SME imeli do, dostop do finančnih trgov. Naj vas spomnim na to, da imamo na finančnih trgih 75 odstotkov bank in pa 25 odstotkov finančnih trg, ravno obratno od eh, ZDA, ko finančni trgi pokrivajo 75 odstotkov financiranja realnega gospodarstva. Mi torej predvidevamo konkretne ukrepe za to, da bi olajšali dostop majhnih in srednjih podjetij do finančnih trgov. In tukaj smo predvideli tudi previdno izbrane uh, izjeme, zlasti za uh, investicije v industrijo. To je naredil gospod uh, Langen v poročilu o Emirju in uh, enako velja za poročilo Karas o regulaciji bank. Gospod uh, Goebbels je povedal, da je v besedilu tudi klauzula o pregledu. V večini besedila imamo zagotovljene klauzule o pregledu, kakor so povedali tudi gospe mm, Basisko in pa Galpelc. Finančni trgi so zelo učinkoviti, imajo veliko domišljije, ko gre za tehnologijo, izkoriščajo pa tudi številne vrzeli v globalni regulaciji vedno so, vedno so pravzaprav korak pred nami, korak pred politiki. Zato potrebujemo te klauzele o pregledu, ki jih je omenil gospod eh, Goebbels. Da bomo lahko kasneje pregledali in preverili naše besedilo. Naj ob koncu omenim še naslednjo pomembno točko. Sam sem bil minister za kmetijstvo v Franciji. Gospa Svimbor me je opozorila na to. gre za um, povezavo med kmetijstvom in pa finančnimi trgi. Finančni trgi so postali vse bolj um, negotovi in s tem se viša tudi tveganje špekulacij. Gospa McCarthy, gospod uh, Klute, Langen, Goebbels, Perez, Mann, Kutaš, uh, vsi Vsem naj povem, da podpiram predloge vašega poročevalca. Svenu Gigoldu bi pa želel povedati naslednje. Predloge komisije je vedno možno tudi izboljšati. Sam sem pri tem zelo proaktiven, zelo ambiciozen, nimam pa, pa, nimam pa vseh odgovorov. Do določene točke sem prisluhnil tudi lobistom, ampak res je, da je parlament v številnih točkah besedilo izboljšal. Prav gotovo to velja za uh, pozicijske limite, ko gre za uh, trgovanje z blagom. Uh, enako velja za omejitve visokofrekvenčnega trgovanja. Uh, Tega ne bomo prepovedali, saj je pomembno za oblikovanje cen, ampak treba vse skupaj regulirati, postaviti v okvir, tukaj moramo preprečiti zlorabe. In ravno to bomo dosegli z našim predlogom. Spomnimo se na to, kaj se je zgodilo maja leta 2010 v ZDA. Še dve leti kasneje ne razumemo točno, kaj se je zgodilo. Tukaj je pomembno tudi načelo odgovornosti z klauzulo o pregledu bomo lahko preverili, ali so naše določbe bile zadostne. Potem gospa Beres je želela močne omejitve pozicijskih limitov. Številni partnerji iz eh, skupine G20 so zavezani istemu cilju, tudi ZDA. In eh, tukaj bodo, eh, pri nadzoru bodo pomagali tudi organi za vrednostne papirje in trge. Gospod Šmit, gospod Balc, gospod Soza Wagner, gospod Gil, Gigold, gospod, gospa Swinburne in gospa Beres so nas poprašali o provizijah. Tukaj smo skušali doseči neko ravnovesje. prepovedati moramo provizije, kjer je to možno. Zato smo se zauzeli, ko gre za upravljanje portfeljev in ko gre za neodvisno sodelovanje, eh, svetovanje. Tukaj so svetovalci plačani strani tistega, ki trži proizvode in zato je nemogoče, da bi njihovo svetovanje bilo popolnoma neodvisno. Vem, kaj bo ta prepoved pomenila za finančne trge. Uh, Zato predlog komisije ohranja možnost, da se, da se vlagatelji obrnejo tudi na ne, eh, da tiste svetovalce, ki niso neodvisni. Potem tudi, ko gre za poročanje, tukaj smo okrepili določbe glede informacij, so, do katerih so upravičeni vlagatelji. Gospod Helmer je povdaril pomembnost uh, eh, Citya iz Londona. Dejstvo, da imamo tako pomembno mesto trgovanja v Evropi, uh, je izredno dobro za celotno Evropo, ne samo za Združeno kraljestvo. Zato ne vem, uh, zakaj bi nekdo Mifid razumel kot napad na City v Londonu. Ne razumem, zakaj bi to kdo razumel kot napad. Predstavniki iz Citya so vedno podpirali naše ukrepe na področju finančnih trgov za doseganje večje preglednosti. Gospod Helmer je omenil tudi liberalizem. Adam Smith je bil tisti veliki liberalni mislec, pa je vseeno rekel, da ni finančnih trgov brez pravil. Tudi sam se s tem strinjam. Ni trgov brez pravil, brez morale akterjev, ki delujejo na tem trgu. V tem smislu se želimo naučiti lekcij iz sedanje krize gospod Martin. Kako sem že povedal, se želimo naučiti iz naših izkušenj iz krize. In seveda ne smemo dovoliti, da bi davkoplačevalci odgovarjali za, ne od, za neodgovorna dejanja finančnih trgov. Potrebujemo varne trge, pregledne trge, In morda bi si poročevalec Ferbe lahko še bolj podrobno ogledal poročilo, zato da bi zagotovili, da se resnično izognemo vsem vrzeli, da zagotovimo preglednost posod, kjer je to možno, pa tudi sledljivost. To smo skušali doseči tudi v primeru Emirja, ki, o katerem poroča Werner Langen. In pa ne nazadnje beseda zahvale Ellen eh, McCarthy za njeno delo v zvezi z številnimi direktivami, ki so del istega svežnja. Gre za uh, kazni v zvezi z zlorabami trga. Naj zaključim. Prizadevamo si za realno gospodarstvo. Zagotoviti želimo, da bi finančni trgi služili realnemu gospodarstvu. Zato si prizadevamo v direktivi o solventnosti, kapitalskih zahtevah, MIFID-u, vedno želimo zagotoviti eh, zdravo realno gospodarstvo in pa dolgoročne investicije. V zeleni knjigi bom začel tudi za novo razpravo o tem, tako da bomo lahko spodbudili dolgoročne investicije za realno gospodarstvo. Zato podpiram tudi predloge gospoda Balca, ki je govoril o finančnem izobraževanju, o pismenjevanju. To je zelo pomembna točka in eh, o tem bom prav gotovo eh, še razmislil. Vsi ste, vsi ste se zahvaljevali poročevalcu Ferberju in to, kar ste povedali, je bilo popolnoma upravičeno. To je sedaj temelj za naš regulativni okvir in upam, da bomo to delo lahko zaključili v naslednjih tednih. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dobi besedo za dve minuti še poročevalec, gospod Marko Sferber. Kolegi in kolegica, kratek bom. Najprej sem vesel, da sem dobil tako široko podporo od ekstremne desnice do ekstremne levice. Ne vem, če je to dobro, ampak. Vseeno bo morda to pomagalo nekje na sredi najti nek dober kompromis. Naj vas opozorim na to, da tukaj govorimo o regulaciji finančnih trgov. Gre torej za vprašanje, na katerih trgih poteka trgovanje. Trgovanje za finančnimi proizvodi ima vedno praviti za določeno stopnjo tveganja. Eh, finančnih trgov brez tveganja ni. Kdor finančne trge obsoja same po sebi, ne bo zadovoljen za nobeno uh, Uh, uredbo ali direktivo. Ampak to ni bil naš namen. Naš namen je bil po eni strani poskrbeti za to, da lahko da bi vsako trgovanje za finančnimi proizvodi potekalo znotraj reguliranega okvirja in da imajo finančni trgi neko dodano vrednost za gospodarstvo, da niso sami sebi namen. Če se lahko če se naučimo iz uh, časa pred letom 2008, je bilo to to, da so finančni trgi bili sami sebi nameni, niso več ustvarjali realne vrednosti za realno gospodarstvo. Um, to smo tudi zelo boleče ugotovili v naslednjih letih. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci, ki so pomagali pripraviti poročilo. V naslednjih mesecih se bodo začela pogajanja za svetom. Upam, da bomo dobili dober rezultat in upam, da bomo ohranili konstruktivno sodelovanje. Eh, tudi v teh eh, pogajanjih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ferber. S tem smo zaključili to razpravo. Glasovali bomo jutri ob 11.30. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu.